pomislite na situacijo na Bližnjem vzhodu, v Evropi ali kjerkoli drugod. Mednarodno pravo natančno določa, da se meja z uporabo vojaške sile ne more spreminjati in to je načelo, ki ga bomo vedno trdno zagovarjali. Naša enotnost in jasnost je pripomogla k temu, da smo postali bolj relevantni pri spoštovanju načel v zelo težkem kontekstu in v težki situaciji. V tem trenutku, ko pomislim na bližnji vzhod, kjer ni v tem trenutku nobenega mirovnega procesa in podoba, ki se mi prikaže v tem trenutku, ne vem, če to obstaja v angleščini, da eh, mnogo postavite med vrata, zato da preprečite, da se vrata zelo putnejo. To pom ne pomeni, da nastežaj odprete vrata za mirovni proces, ampak da preprečite, da se zaključi. V tem trenutku potrebujemo mednarodni konsens na podlagi parametrov in na podlagi potrebe po rešitvi dveh držav. Zato pa potrebujemo politično voljo na obeh straneh, kot tudi v Vašingtonu. Na evropski strani je zadeva jasna. Izogniti pa se moramo skupaj z našimi partnerji v regiji in z arabskimi državami, še posebej z Egiptom, ki igra pomembno vlogo v Gazi in v arabski eh, ligi da skupaj preprečimo, da se ta trend nadaljuje in da pride do trenutka, ko ni več povratka. In da bi rešitev dveh držav postala nemogoča. Moramo preprečiti odpravo rešitve dveh držav. In to lahko omogočimo samo takrat, ko bomo imeli politično voljo. Se vem, da je zadeva zelo zapletena, vendar pa moramo biti pragmatični. Na začetku mojega mandata sem opravila prvi obisk in to je bilo v Izraelu in v Palestini. Takrat sem bila prepričana, da je možno rešiti ta konflikt. Mednarodni parametri so jasni, vendar pa brez politične volje in brez mednarodnega konsenza, ki ga sedaj nimamo, to ne bo mogoče. Menim, da mirovni proces ne bo pripeljal do rešitve dveh držav. Mi, evropejci, zelo dobro vemo, če rešitve dveh držav ne bo, rešitve ne bo. In Izraelci se tega dobro zavedajo, ravno tako palestinci, kot tudi celotna regija. Mi kot prijatelji Izraela, prijatelji Palestine, prijatelji regije v to trdno verjamemo. Menimo, da je pobuda arabskih držav zelo dobra podlaga za pogajanje. Evropska unija je še vedno prepričana in tako bomo menili še naprej, da je v interesu Izraelcev in Palestincev, kot tudi celotne regije, da še vedno imajo pred seboj cilj rešitve dveh držav. To je bistvenega pomena tudi za varnost Izraela in Izraelcev. Mislim, da bi tukaj zaključila, gospod predsedujoči. Veselim se naslednje razprave, ki je na dnevnem redu. Ja, Hvala lepa, visoka predstavnica, gospa Federika Mogherini. S tem zaključujemo razpravo in prehajamo na. naslednjo točko in sicer izjava visoke predstavnice, podpredsednice komisije, gospe Federike Mogrini, glede razmer v Sudanu. Izvolite, beseda je vaša, gospa podpredsednica. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sudanska prebivalca zahtevajo spremembo. Že štiri mesece protestirajo. Mm kar je povzročilo visoko rast cen osnovnega blaga. Študenti in eh, še posebej mlade deklice so se dvignile na avtomobilske strehe in ena sudanska deklica je sedaj imenovana kot kip svobode Sudana. Veliko sudancev si želi svobode. Evropska unija si želi, da bi Sudanu uspelo, želimo si, da bi do svobode res prišlo in da bi resnično prišlo do pravih sprememb v tej državi, ki je že tako ali tako preveliko utrpela. Omar Bashir je sedaj v hišnem priporu. Kot veste, ga je mednarodno kanzensko sodišče obtožilo in mi smo vedno znova zahtevali, da se izvede hišni pripor. Vojaški svet je sedaj uvedel prehodno obdobje in tudi napoved so zavrnili protestniki in tudi opozicija želijo civilno tranzicijo. Mi smo to zahtevo podprli in dejali, da vojaški nadzor in vojaška vlada ne bi bila dobra rešitev za uvedbo civilne vlade. Vojska je skušala premostiti to težko obdobje, pokazala dobre namere, zamenjali so vodjo vojaškega sveta in tudi vodja varnostne, eh, varnostnih enot je odstopil. To kaže na to, da obstaja znak eh, za možna pogajanja. Vendar pa vse kaže na to, da se bo kriza v Sudanu še nadaljevala. Da bi to preprečili, moramo spodbuditi tranzicijo k civilni vladi. To bi odprlo pot do civilnega mirovnega procesa in da bi se izvedle politične in gospodarske reforme. Prvo je, um, najpomembnejše je, da preprečimo nasilje. Pozivamo vse udeležene v tem konfliktu, da se da se ne poslužujejo nasilja. Treba je spustiti vse politične zapornike in reformirati je treba varnostni sektor. Varnostne sile so bile krive za zlorabe in za nasilje v zadnjih mesecih. Tako bi prišlo do pomembnih političnih pogajanj. Treba je vključiti vse odeležence, vsa združenja, vojaški svet, opozicijo in druge predstavnike, da bi sodelovali v dobri veri. Treba je omogočiti tudi enotnost države v teh kritičnih trenutkih. Naj vam še omenim, da smo prejšnji teden v naši izjavi in sporočilu dejali, da pozivamo gospodom Safakijem predsednike Afriške, Afriške unije in Varnostnega sveta Afriške unije. Afriška unija je ta, zahtevala takojšnji prenos eh, oblasti v civilne roke. To naj, do tega naj bi prišlo v 15 dneh. Potem pa naj bi sprožili vključujoč proces, ki naj bi pripeljal do svobodnih in pravičnih volitev. Tako kot naši afriški bratje in sestre si tudi mi želimo svobodnih volitev. Zato tukaj podpiramo zahtevo Afriške unije, da bi do tega res prišlo. Če tranzicije ne bodo vodili civilisti, Evropska unija ne bo priznala tranzicijskega obdobja in vodstva vojaškega sveta. Ko bo prišlo do tranzicije in tranzicijskega obdobja, bo Evropska unija gospodarsko in politično podprla to tranzicijo. Hvala lepa. V imenu skupine ELS besedo dobi gospod Joachim Celer. Dragi Joachim, izvoli. Hvala, dragi Američance. Vida je Afrika. Spoštovani predsedojoči, zopet je prišlo do sprememb v Sudanu, tako kot v Alžiri in tudi drugot, so protestniki povzročili strmoglavljene diktatorjev. Ljudje pa si želijo še več. Želijo si demokratične družbe. Vsi vemo, kako zelo težko je to doseči po desetletjih diktatorskega režima in kratenja človekovih pravic. Razmere v Sudanu so zelo krhke. Vemo, kako zelo težko je, da od vojaškega sveta dosežemo, da prepusti vodstvo civilistom. moramo pozvati skupaj z visoko predstavnico sudanske oblasti, skupaj z Afriško unijo, da pride do civilne tranzicije, da iz Sudana ne, bomo, da iz Sudana ne bo nastala druga Libija. Treba je tudi zagotoviti vse pripadajoče pravice. Najlepša hvala, sedaj pa Enrique Guerrero v imenu socialistov in demokratov. Gospod predsedojoči, gospa visoka predstavnica, nahajamo se pred možnimi spremembami, spremembami, ki jih zadeva sudansko prebivalstvo. Te proteste predvsem vodijo ženske in eh, družbeni sektorji, ki predstavljajo sposobnost te države glede napredka po 30 letih avtoritarnega režima pa vidimo tudi, da je prišlo do humanitarne krize. Približno 7 milijonov ljudi je ogroženih zaradi hude lakote v Sudanu. Približno 2 milijona je notranje razseljenih prebivalcev, več kot milijon beguncev, ki prihajajo iz sosednjih držav. In vse to v kontekstu, kjer imamo Etiopijo, Eritrejo, Južni Sudan, Somalijo, Džibuti, ki skupaj sestavljajo najhujšo humanitarno krizo. Sestavljajo skupaj 20 milijonov ljudi, ki so v hudi stiski. Zato moramo ponuditi humanitarno pomoč vsem tem prebivalcem te regije, še posebej pa pri spodbujanju uvedbe stabilnega režima in še posebej miru. Zato podpiram pobudo visoke predstavnice, da podpremo civilno tranzicijo, da ne podpremo vojaškega sveta, da še vedno spodbujemo, da mednarodno kazensko sodišče obsodi Omarja Albaširja, da tja pošljemo zdravstveno osebje in pa živila za to, da bi preprečili najhujšo humanitarno krizo. Hvala lepa, Enrike, v imenu skupine Alde, gospa Mariče Šake. Colleagues. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, visoka predstavnica, kolegice in kolegi. Poprečna starost v Sudanu je 19 let. Mladi so dvignili svoj glas. Ala Sada je deklica, ki ste jo omenili, ki je vodilna v teh protestih. Strmoglavili so diktatorja, ki ga išče mednarodno kazensko sodišče zaradi zločinov proti človeštvu, proti sudanskemu prebivalstvu. Represija ne more potlačiti zahtev do svobode, konca korupcije in pravice in sodelovanje Evropske unije z diktatorji za to, da bi upravljali z migracijskimi tokovi, je zelo slabo za življenje mladih na afriški celini. Tranzicija je polna upanja, vendar pa so tranzicije zelo težke. Inštitucije, demokratična gibanja, civilna družba, trud, državne inštitucije trpijo. In uh, vsa sredstva so namenjena varnostnemu, uh, varnostni strukturi, namesto da bi jih ulagali v izobraževanje in v druge sektorje. In uh, vojaške enote so še vedno največji delodajalec v tej državi. Omar al-Bashir je seveda strmoglavljen, odrezali smo glavo, telo pa je še vedno živo. Najlepša hvala, visoka predstavnica. Rada bi se vam zahvalila za vaše delo. Mislim, da smo z vašo pomočjo zgradili močnejšo Evropo in želim vam vse najboljše. Ko je vrdzo v imenu grupe GUEN. Hvala lepa v imenu skupine GUEN-GL, gospa Marie-Kristin Veržija. Močno sem oklevala, glede tega, kaj lahko, kaj naj rečem v tej razpravi, ki smo jo zahtevali v podporo sudanskemu ljudstvu in eh, v izraz solidarnosti z na tisoče sudanskimi ženskami, ki od 19. decembra protestirajo kljub desetinam mrtvih eh, na stotine priprtih, se razmere ne umirijo. Pogosto sem imela priložnost tu obsoditi odnose Evropske unije z diktaturo Omarja Al-Bashira, ampak ni več eh, časa za to, da sodimo preteklost. Treba je razmišljati o prihodnosti. Evropska unija mora vso svojo težo zastaviti za to, da gremo v smer nove tranzicijske vlade. Ne, sedanja vojaška vlada ne more biti deležna priznane. Le Saudici in Emiratčani so to storili pomembno je, da je številka ena tisti, ki vodi vojsko v Jemnu, drugi tudi represijo proti manjšinam. Zato je potrebno, da v Sudanu zagotovimo resnično spremembo režima, da ne bo šlo zgolj za neko revolucijo znotraj palače, ampak da bo prišlo do resnične spremembe režima. Hvala lepa gospa Nina Gil, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, visoka predstavnica. Slišali smo že, da so se v Sudanu zgodile masovne spremembe v zadnjih tednih. Albašire so priprli po uh, dolgih letih začasna, vojaška vlada je na oblasti, svobodnih medijev ni, cene hrane so onkraj mogočega za večino in vrh vsega druga najvišja inflacija na svetu. Ampak eh, ljudstvo, še posebej ženske v Sudanu, uh, kažejo odpornost in imajo jasne želje, jasne aspiracije, zahtevajo resnične spremembe. Upravičeno imajo zadržke glede vojaškega režima in želijo tranzicijo v smeri resnične civilne oblasti po svobodnih, poštenih in transparentnih volitvah. Evropska unija in ta zbor moramo izkazati solidarnost z miroljubnimi demonstranti in skrbeti nas mora dvoletni mandat prehodnega vojaškega sveta in čim prej treba ukrepati, da se bo zagotovila svoboda medijev in da se odpravijo omejitve na spletu. Pozdravljam vašo izjavo, gospa visoka predstavnica, da le verodostojen politični proces lahko vede, privede do političnih in ekonomskih reform, ki jih država potrebuje. Ampak moje vprašanje je, kakšni mehanizmi, kakšna zavezništva predlagate, bi lahko to demokracijo popeljali naprej na kratek rok. In prav tako me zanima, ali bo služba za znane delovanje natančno preučila finančne tokove v smeri Sudana, kot eh, so to storile ZDA in ugotovili, da BNP Pariba, francoska banka, ameriške sankcije proti Sudanu krši v višini 9 milijard evrov. Ali lahko potrdite, da se prodaja orožja v Sudan iz EU? še naprej prepoveduje in da se ta prepoved tudi dejansko spoštuje. Hvala. Hvala lepa, prehajamo na prosto razpravo. Kot prvi besedo dobi gospod Notis Marijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Večkrat smo že govorili o razmerah v Sudanu in zadnje čase vsi obsojajo politiko Al-Bashirja. Zahtevali so tudi ukrepe na strani EU, da se preneha z temi razmerami, da se preneha z napadi na nedolžne. In kot običajno so ljudje sami dali odgovor z demonstracijami, uspelo jim je odstraniti Al-Bashirja, ampak isti oblastniki so še vedno na položajih. Trenutno vlada vojaški svet in eh, vlada vojno stanje. Vojaška oblast ne more ostati na oblasti sami, zato moramo storiti vse, zato da se opravijo demokratične volitve, da se poiščejo rešitve za hude politične probleme in eh, še hujše socialne probleme in eh, nasploh problematiko humanitarnih razmer v celotni regiji. Hvala lepa, gospod Castaldo. Hvala, gospod predsedujoči. Po 30 letih Sudan končno obrača list. Nemogoče postaja mogoče. Omar al-Bashir, diktatorski predsednik, ki je desetletja iskan zaradi genocida v Darfurju, je končno odstranjen z oblasti. Ampak eh, prihod generalov na oblast eh, ne pomirja ljudstva. Demonstranti so še vedno soočeni z represivnim režimom, čeprav naj bi bil zgolj začasen. Še vedno je preveč živ spomin na represiven režim Al-Bashirja. Demonstracije opozicije so več kot legitimne. Potrebno je poskrbeti za pravico demonstrante, ki jih je obila policija, prav tako je potrebno soditi vsem voditeljem nekdanjega režima, da se odpravi tako imena globaka država Al-Bashirja. Le predostojen in vključujoč proces se gre lahko v smeri aspiracij sudanskega ljudstva in lahko zagotovi reforme, ki jih ta država potrebuje. Ampak eh, za vse to potrebujemo takojšen prenos oblasti na civilno oblast. Evropa mora poskrbeti, da bo ta prehod opravljen na miroljuben način, z vso našo politično in politično ekonomsko podporo. Ne moremo dovoliti, da se bo še naprej prelivala nedolžna kri. Hvala lepa, besedo dobi gospod Pavel Rubih, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Sudanu je predvsem pomembno, da skrbimo za cilje razvoja, trajnostnega razvoja, kajti ključni cilj je vsekakor trajnostna prehrana, drugi cilj je čista voda in čiščenje od plak. Veliko bolezni lahko preprečimo eh, s to vrstnimi ukrepi. In potem je tudi cilj številka sedem, obnovljivi vire energije. In eh, če vse to povežemo na podeželju skupaj z malimi in srednje velikimi podjetji, potem mislim, da bomo veliko dosegli in to mislim, da lahko predstavlja prihodnost, ki bo tudi Sudanu zagotovila stabilnost. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rubik. Besedo sedaj ponovno dobi visoka predstavnica, gospa Federica Mogherini. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem kolegom za jasno izraženo podporo našemu stališču in našemu delu. Naj morda odgovorim na konkretno vprašanje, ki ste ga zastavili glede strategije, glede zavezništev, ki jih želimo skleniti. Vsekakor si prizadevamo za tranzicijo v smer civilne oblasti, v smeri svobodnih in poštenih volitev, kot eh, rečeno in eh, kot vedno, kadar so naše stališče podobno, kar je pogosto, je naš prvi sogovornik Afriška unija. Naomenim tudi zelo jasno stališče Afriške unije, v tem času, ki je zelo, zelo pomembno, upoštevajoč tudi to, kar so dejali nekateri eh, drugi kolegi. Namreč te, te spremembe v Sudanu so sestavni del nekega večjega premika, ki predstavlja mešanico upanja in izzivov v širši regiji okrog roga Afrike. Za določenimi spremembami, ki se sicer porajajo tudi v drugih državah, pomislimo na priložnosti, ki jih prinaša otvoritev pogajanj med Etiopijo in Eritrejo. Eh, so pa tudi zelo eh, hudi izzivi eh, z varnostne in humanitarne perspektive, s katerimi se ta regija še naprej sooča. Naša vloga, torej po mojem mnenju s polno podporo tega zbora, je, in vem, da to govorim v imenu komisije in tudi sveta, da podpremo to demokratično tranzicijo, da jo privedemo do upajma, da rezultata, kjer bo na oblasti civilna oblast in da bomo sodelovali z državami v regiji, da se bo to tudi dogodilo in da bodo še posebej ženske in mladi v Sudanu uspeli uresničiti svoje upe v tej tranziciji. Vsaka tranzicija je težavna, izkazuje številne priložnosti, pa tudi tveganja in izzive. Osebno bi se rada tudi zahvalila vsem kolegom, ki ste ob eh, svojem zadnjem nagovoru tu v parlamentu izrazili zahvalo meni. Zahvalo vračam. V veselje mi je bilo sodelovati s tem parlamentom, še posebej s tistimi kolegi, ki se najbolj ukvarjajo z vprašanji zonanje in varnostne politike. Z vami bom tu tudi v četrtek ob glasovanju, torej na čisto zadnjem zasedanju, ko bomo imeli tudi uradno priložnost, da se poslovimo in se zahvalimo za odlično sodelovanje v zadnjih petih letih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod visoka predstavnica. Tudi mi se vam zahvaljujemo za sodelovanje v tem mandatu. S tem zaključujem razpravo in prehajamo na naslednjo točko. In sicer gre za izjavi sveta in komisije o zagotavljanju vredostojnosti evropskih eh, volitev ob podarku na vprašanje kibernetske varnosti. V imenu sveta pozdravljam gospod Šot in pa gospoda komisarja Julina Kinga. Veseli me, da lahko predsedujem sej ob tej temi, ki mi je tudi zelo blizu, glede na moje pristojnosti znotraj predsedstva Evropskega parlamenta. Gospa ministrica, gospod Čot, izvolite, beseda je vaša. Hvala. Spoštovani predsedojoči, spoštovane poslanke in poslanci, prihodnji mesec bodo evropske volitve potekale v zelo drugačnem političnem kontekstu kot eh, prejšnje. Masovne kampanje dezinformiranja eh, in pa sovražne kibernetske aktivnosti, vključen z napadi na digitalno infrastrukturo, so namenjene diskreditaciji in spodkopavanju volilnih procesov v naših demokracijah ob hkratni polarizaciji naših družb ko se volitve odvijajo v vseh državah članicah v istem štiridnevnem obdobju, so te volitve še posebej občutljive z vidika tveganja, ki ga povezujemo s kibernetskimi napadi in dezinformacijami. Če bi bili takšni napadi v eni od držav članic uspešni, bi to verjetno imelo domino učinek in bi vplivalo na demokratične procese v državi preostalih 27 državah članicah. Na ta način bi prišlo do diskreditacije evropskih institucij v celoti. Poleg tega je to še posebej pomembno obdobje za naše nacionalne organe, saj je več kot 50 eh, predsedniških, eh, parlamentarnih, eh, lokalnih in regionalnih volitev čaka vse nas v koledarju do leta 2020. Kot sestavni del našega programa smo opredelili kot prioriteto tudi potrebo po okrepitvi ukrepov za zaščito svobodnih in poštenih volitev v EU, krepitev naših eh, zmogljivosti in usposobljenosti za preprečevanje in odvračanje kibernetskih napadov eh, predstavlja tudi enega od ključnih vidikov varovanja volilnega procesa. Temu pripisujemo velik pomen. Gre za temo, ki se vedno znova ponavlja na dnevnem redu Evropskega sveta v zadnjih mesecih. Evropske institucije in države članice dejansko igrajo pomembno komplementarno vlogo, upoštevajoč seveda pristojnosti za zaščito demokratičnega procesa. To zahteva usklajena prizadevanja Evropske unije in držav članic, pa tudi civilne družbe in industrije, se pravi spletnih platform. Naš odziv je celovito, sratočemo se na notranjo in zunanjo razsežnost teh nevarnosti. Februarja 2019 je svet skupaj z državami članicami sprejel sklepe o zavarovanju svobodnih in poštenih evropskih volitev. Pozdravljamo svežen komisije, ki vključuje tudi zakonodajni predlog o spremembi uredbe o evropskih političnih strankah in fundacijah, ki ga je v tem času tudi že potrdil so zakonodajalec. Prav tako pozdravljajo skupni akcijski načrt za boj proti dezinformacijam. Spoštovane poslanke in poslanci, ob tej priložnosti se vam zahvaljujem za dobro sodelovanje, ki je pripomoglo k hitremu sprejetju novih pravil za preprečevanje zlorab osebnih podatkov strani evropskih prečnih strank oziroma fondacij tekom evropskih volitev. Svet je obral celovit pristop za zaščito evropskih volitev pred posege kot so kibernetski napadi kampanja dezinformiranja tako od zunaj kot od eh, znotraj evropske unije celovit pristop je naš moto ne želimo pustiti kakršnih koli vrzeli vsi ukrepi vsi akteri morajo biti med seboj napovezani za dosego tega cilja je komisija identificirala določene ukrepe ki se že izvajajo v zadnjem mesecu redni sestanki mreže za volilno sodelovanje v Evropi, ker države članice izmenjujejo izkušnje in najboljšo prakso ter skupaj identificirajo nevarnost, ki je že v teku. Prav tako je bil sprožen sistem hitrega obveščanja znotraj EU, kjer kontaktne točke v državah članicah hitro izmenjujejo podatke o kampanji in informacije. Prav tako imamo posebno strategijo za evropske vrednote in politike, krepitev evropskega medijskega ekosistema s krepitvijo mreže neodvisnih preizkuševalcev oziroma oseb, ki preverjajo eh, dejstva, potem zaščita integritete volilnega procesa skupaj z zasebnim sektorjem in civilno družbo. To je tudi ocena kibernetske ogroženosti ter ukrepi za zaščito integritete volilnega sistema. Upoštevajoč tudi priporočila o kibernetski varnosti pri uporabi volilne tehnologije, je bila upravljena tudi vaja za zaščito volitev leta 2019 eh, za Evropski parlament. Ta vaja je potekala v Evropskem parlamentu eh, pred eh, kratkim in pozvali smo k odgovornemu ravnanju na spletu. Enako Evropski svet marca pozval k popolni implementaciji kodeksa ravnanja. In ne nazadnje, je to tudi sodelovanje z relevantnimi mednarodnimi akterji. Da bi prispevali k prizadevanjem za preprečevanje dezinformacij, je predsedstvo začelo z tudi identifikacijo problematike na nacionalni ravni, kar je pokazalo tudi številne prizadevanja držav članic za boj proti temu pojavu. Odgovori bodo predstavljali osnovo za skupaj skupno poročilo, ki bo vključevalo tudi priporočila za naprej. In eh, Evropski svet bo junija ta priporočila tudi obravnaval. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospa ministrica. V naši dvorani lepo pozdravljam komisarja Juliana Kinga, ki mu tudi dajem besedo. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, Vsekakor gre za razpravo, ki je zelo aktualna. Hvala za to vrstilen dnevni red. Volitve v Evropski parlament se hitro bližajo in smo na nek način v ciljni ravnini, ko gre za ukrepe za zavarovanje teh volitev. Kaj počnemo? No, slišali smo že nekaj zadev, ki jih počnemo. Če povzamem, v zadnjih šestih mesecih približno smo imeli srečanje strokovnjakov za kibernetsko varnost, za varovanje eh, podatkov in tudi volilnih komisij, ravno z namenom izmenjave najboljše prakse in da eh, zagotovitev varnih volitev. Vzpostavili smo sistem hitrega obveščanja med institucijami in državami članicami z namenom identificirati in boriti se proti koordiniranim kampanjam dezinformiranja sodelujemo tudi s tem zborom, z evropskimi poslanci in strankami za krepitev zaveščenosti glede političnega oglaševanja na spletu in tudi za krepitev varnosti in odpornosti volilnih sistemov. Organizirali smo tudi delavnico z vami, gospod predsedujoči, tu v Evropskem parlamentu, ravno s tem istim namenom. Ta mesec smo opravili tudi vajo s področja kibernetske varnosti skupaj s parlamentom državami članicami Evropsko agencijo za kibernetsko varnost, da preverimo, do kakšne mere smo zavarovani na tem področju in eh, tu je sodeloval tudi vaš kolega podpredsednik Vilat. Priča smo tudi dejstvu, da velike spletne platforme sodelujejo pri našemu kodeksu ravnanja, kar je sestavni del našega akcijskega načrta za boj proti dezinformacijam, ki smo ga sprejeli decembra v skladu s tujim kodeksom in akcijskim načrtom platforme mesečno poročajo o napredku v boju proti dezinformacijam, še posebej političnim dezinformacijam. Ugotavljamo, da dejansko je prišlo do napredka, ampak ta poročila so le sporadična in kažejo, da vsaj na nekaterih področjih primankuje ukrepom določen verodostojen napredek je bil dosežen na področju transparentnosti političnih eh, oglasov, pa vendarle ugotavljamo, da morajo platforme še izboljšati neodvisno preverjanje eh, dejstev, da sodelujo raziskovalci, civilna družba pri preverjanju dejstev. Ne. Želimo, da ne upravljajo svoje naloge. Več eh, ukrepa mora biti proti lažnim profilom in tako imenovanim botom. Prav tako je potrebno okrepiti aktivnost na področju pilotne kampanje z imenom Correct the Record, ki ga je sprožila civilna družba. Zdaj beremo najnedavnejša poročila platform za mesec marec in bomo našo oceno teh poročil objavili v prihodnih dneh. Na nek način to predstavlja še končni zagon v smeri, kjer imamo lahko nek vpliv na kibernetsko varnost pred eh, evropskimi volitvami. Na prvi pogled te, ta zadnja poročila kažejo določen eh, nov napredek, kar zadeva transparentnost z področja političnega oglaševanja in kar zadeva oglaševanje nasploh. Ampak še vedno ostaja nekaj odprtih vprašanj. Na zadnje naj povem, da države članice in njihove ekipe za hitro odzivanje z področja računalniške varnosti, pripravljajo še novo vajo z področja kibernetske varnosti in integritete volitev sredi maja in to bo še zadnja priložnost, da preizkusimo, kako robustni so naši ukrepi z področja kibernetske varnosti tik pred evropskimi volitvami. Zdaj, ena stvar, ki bi jo prav tako rad omenil, ena od še odprtih zadev, s katerimi imamo opravka pri platformah, še posebej, kar zadeva Facebook. Namreč odločitev Facebooka, da ne dovoli čezmejnega političnega oglaševanja. Vem, da je to že zbudilo določene pomisleke tu v tem zboru. Kot je dejal predsednik Juncker v izmenjavi pisem s predsednikom Tajanjem, je bila to odločitev, ki jo je sprejel Facebook sam. V kodeksu ravnanja ni nečesar, kar omejuje politično oglaševanje na oglaševalce s sedežem zgolj v tej ali oni države članici. Sveda je na Facebooku, da spoštuje zakonodajo. Prav tako je na njih, da se odločajo, kako bodo to storili. In tu v tem primeru je odločitev, ki so jo sprejeli, interpretacija, ki so jo ubrali, kar zadeva spoštovanje nacionalnih eh, volilnih predpisov, zbudila določene pomisleke glede možnosti evropskih institucij, evropskih organov in vse evropskih političnih strank glede učinkovitega komuniciranja pred evropskimi volitvami. O tem smo govorili tudi na konferenci predsednikov prejšnji teden in veseli me, da je generalni sekretar tega zbora, generalni sekretar sveta in generalni sekretar komisije vsak eh, pisal v Facebooku, eh, izpostavil naše pomisleke na zelo jasen način in vsi pozivajo naj Facebook ponovno premisli o svojem pristopu na tem področju in to obravnava kot nujno zadevo. O tem se bomo lahko neposredno pogovorili tudi s predstavniki Facebooka na srečanju, ki je načrtovano v kratkem. Predsedujoči vprašanje varnosti volitev ne bo kar izginilo po 26. maju, kot smo slišali se volitve nadaljujejo. Vsak teden imamo nekje v Evropi volitve in zato bomo nadaljevali s svojimi prizadevanji za zaščito volitev in naših političnih življenj tu v tej digitalni dobi. In ta proces bo vključeval tudi razpravo v Evropskem svetu junija v smislu prvotne ocene o tem, kako je šlo na evropskih volitvah in morebitne nauke, ki nam jih lahko ponudijo izkušnje, bodo tu upoštevali tudi v smislu, kaj početi v prihodnosti. No, odvisno od tega, kaj se bo dogajalo do konca maja, mislim, da bi veljalo spregovoriti tudi o tem, kako se odzvati, kako se učiti iz izkušnje in kako ukrepati za prihodnost. Prav tako bomo ponovno pregledali kodeks ravnanja kasneje letos in ponovno preučili ali moramo storiti še več za krepitev transparentnosti kar zadeva dejavnost online platform v tem političnem prostoru. Veselim se naše razprave danes, to ni izziv za zgolj naslednjih nekaj tednov, to je, ni izziv, ki bo kar izpuhtel, nadaljevati moramo s prizadevanjem za takošnje ukrepanje v luči evropskih volitev, prav tako pa moramo pogled osmeriti v prihodnost, da bodo naši demokratični procesi ostali kar se da robustni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. V imenu skupine ALS gospa Danuta Marija Hübner, izvolite. Hvala lepa. Tudi jaz bi se želel zahvaliti svetu in komisiji za resne in močne zaveze. Za nas so volitve pomemben element demokracije. Če bodo kompromitirane zaradi kibernetskih groženj, lahko to predstavlja nevarnost pomankanja zaupanja. Evropejci se vedno bolj zanimajo za vse vidike volilne varnosti. Kar 65 odstotkov, kot je pokazala nedavna anketa, jih skrbi, da bo prišlo do kibernetskih groženj, ki se bodo uresničile. Potrebujemo pristop, ki bo zajel celotno družbo in mednarodno sodelovanje. Sprememba evropske regulative o statutu in financiranju evropskih političnih strank in fundacij z namenom zaščite volilnega procesa zaradi spletnih kampanj, ki širijo dezinformacije. Sprememba te regulative je torej nujna zato, da ne bi prišlo do vpliva na volitve, rezultate volitev. Močna kibernetska varnost je pomembna in ta zahteva podporo vseh držav članic. Vse to bo omogočilo svobodne in pregledne volitve. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine SD, gospod Klod Moraješ. Hvala, predsednik. Pozdravljam ukrepe, ki jih je sprejela komisija v zvezi s tem. Ampak to je res zapleteno vprašanje, kolegice in kolegi. Do tega je prihajalo in še bo prihajalo, ko je komisija sledila pozivom parlamenta glede kodeksa ravnanja, ko gre za širitev lažnih novic in dezinformacij, smo videli, da je bilo narejenega veliko, ampak vseeno smo videli, da ima Facebook naprimer še vedno 160 milijonov lažnih računov odprtih na svoji strani. Zato moramo hitro delovati. S podpisom tega ne bomo vplivali le na Google, tudi na, ne samo na Facebook, ampak tudi na Google in na Twitter. Gre za spletne, spletno in iz, izven spletno delovanje. Na internetu smo pozvali k algoritmični transparentnosti zato da se bomo lahko zaščitili proti upletanju in umešavanju iz tujine, ko gre za naše volitve. Zunaj spleta pa moramo imeti na voljo varovalke, pravila za preglednost, enako obravnavanje kandidatov, prepoved profiliranja za, volil, za namene volitev in tudi pospešiti moramo postopek za odstranitev lažnih računov. Celotno delovanje je pomembno, tako na spletu kot zunaj njega. In GDPR, uredba o varovanju osebnih podatkov, ni edino orodje, ki ga lahko tukaj uporabimo za zagotovitev varnosti naših državljanov. Razmisliti moramo o tem, kaj lahko naredimo v primeru Facebooka, v primeru škandala um, Cambridge Analytica. Kitajska, ZDA in Evropska unija so glavni akteri. Mi smo v Evropski uniji in želimo, da ne bo umešavanja od zunaj na evropskih volitvah. Hvala. Hvala lepa, gospod Klot Moraz. Modr karton. Gospod Eterič bi vam želel zastaviti vprašanje, ga sprejmete? Ja, če razmislim, lahko. Ja, izvolite. Ja, hvala, Klod, to ni sovražno vprašanje. Poznam vas eh, že od samega začetka in ste razumen mož. In kljub samo, kar ste povedali v svojem govoru, večino lahko razumem. Ampak ali ne vidite, da obstaja nevarnost, da ko se bodo uporabljala ta orodja z vladnega nivoja, lahko to vpliva tudi na svobodo govora, ki bo lahko okrnjen. Upam, da sicer temu ne bi bilo tako, ampak kaj menite? Zagotovo se bo komisar strinjal z mano, ko bo povzel. Ne govorimo samo o zaščiti svobode govora, ampak govorimo o vmešavanju naše suverene volitve iz tujine. To je bilo vprašanje že pri volitvah 2016, to se dokazuje tudi pri Brexitu. In če, ko se to dogaja, je celotna demokratična struktura nestabilna. Upam, da da s tem celo ohranimo svobodo govora, če zagotovimo poštene in svobodne volitve. Hvala. E Hvala lepa v imenu skupine EKR, gospa Fotega, izvolite. Hvala lepa. Informacije, tehnike, tehnologija vplivajo na tehnologije in to je uporabljal Zahod napram Rusi, tudi pri volitvah. Zakaj? Zato, da bi spodkopali zaupanje v demokracijo, zato, da bi še povečali obstoječe razlike in razmake, zato, da bi še bolj govorili tako, kot ustreza Rusiji. Danes smo zaključili s tretjim branjem. So zaključili v Dumi in izglasovali so to, da bo ruski internet ločen, izoliran od zunanjega sveta. In razmisliti moramo o tem tudi mi za nas in za našo varnost. Hvala. Hvala v imenu skupine Alde, gospod Pavel Telička. Hvala, predsednik, hvala. Ne bom ponavljal tega, kar ste že povedali, kajti to, večina tega, kar ste rekli, je realno stanje. Mislim, da lahko rečemo, da smo naredili korak naprej. Napredek je tukaj, ampak vseeno si moramo še naprej prizadevati za to. Ampak da se ne bomo ponavljali, naj rečem. Takole, vse, kar je bilo rečeno v zvezi s platformami, je relevantno in še veliko stvari moramo narediti v zvezi s tem. Zavedati pa se moramo še drugih vidikov. Potekniti moramo paralelo z nedavnimi pogajanji o aktu o kibernetski varnosti. To namreč tudi pomaga našim ljudem v njihovem vsakdanjem življenju. Tako kot ste vi rekli malo prej, vidim, da države članice tega ne podpirajo, ne priznavajo, da dejansko se soočamo z grožnjami, o katerih je govora. Naj gre za vprašanje evropskih volitev ali drugih volitev, življenj, varnosti. Mi vidimo trojanske konje celo v Evropski uniji. Tako da lahko rečemo, da sicer napredek je bil narejen pri zakonodaji in pri uvedenih ukrepih, kar zadeva našo varnost in kar zadeva evropske volitve. Tisto, kar pa dejansko potrebujemo in komisija poznamo, je stališče v zvezi s tem, saj smo o tem razpravljali pred nekaj tedni, spremeniti moramo miselnost. Zdaj smo soočeni z vojno, ki se ne bo borila z orožjem, ampak z nečim še, oziroma z nečim prav tako nevarnim informacijami. In če ne bomo pazljivi, nas bodo na evropskih volitvah prizadeli. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine GUE NGL, gospa Marisa Matijas, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gre za zelo kompleksna zadeva lažne novice in poseganje v volitve se tičejo kibernetske varnosti, vendar pa ne zgolj to. Omenili smo že veliko vidikov v zvezi s temi. Mi imamo pravico do dostopa do informacij in moramo tudi podpreti svobodno novinarstvo, vendar pa tako dopuščamo prostor za prosti pretok nepreverjenih informacij. Ljudje lahko na družbenih omrežjih lahko berejo vse vrste lažnih novic, Treba se je boriti tudi proti internim manipulacijam, ki ste jih omenili. Glede Facebooka pa moramo uh, reči, da če še naprej ploskamo Superbergu za to, ker je um, spremenil pravila, vendar pa glede na to, da sta pravila ne veljajo v WhatsApp, mislim, da je, bo stvar še slabša. Moramo poskrbeti za kibernetsko varnost, vendar pa moramo zaščititi svobodno novinarstvo, vendar pa tudi poskrbeti za obraževanje glede medijev in medijske resnice. Hvala lepa v imenu zelenih, gospod Klaus Buhner. Ben. Najlepša hvala. Ko gre za zavarovanje pravičnih, tajnih in svobodnih volitev v digitalnem eh, obdobju, smo šele na začetku. Naši ukrepi prihajajo prepozno. Gre zgolj za rahle poskuse Zato pozivam komisijo, da resno vzame to vprašanje. Pri vsej tej zadevi imam težave. Potrebujemo, potrebujemo zavarovanje naših volitev pred zunanjim eh, poseganjem. Zato potrebujemo zakonodajo v zvezi z dvojno uporabo in to blokira svet, kar pomeni, da so vražne sile do Evropske unije lahko posegajo po naši tehnologiji zato da med drugim tudi vplivajo na izid volitev. Zato pozivam svet, da odpravi blokado v zvezi s tem svetu. Hvala. E Hvala lepa v imenu skupine EFDD, gospod Bill Etheridge. Izvolite. Thank you. Hvala lepa. Seveda, zaščititi in zavarovati se moramo pred temi zlobnimi Rusi, ki pošiljajo dezinformacije in na lastno re, roko so sprožili brexit. Ampak sploh nas ne skrbi dejstvo, da dejansko to lahko vodi do cenzure in do nadzora svobode govora. Govorimo o moči, o moči in pooblastilih establishmenta nad mediji. To je brez primere, glede na preteklost, glede distribucije vsebin na internetu, že obstaja nadzor. Čemu smo priča? Priča smo nečemu zelo nevarnemu. Seveda morajo Facebook in ostali izpuliti plevel izmed svojih vrst. Ampak, če bomo stavili toliko pravil in regulative in ukrepov, samo predstavljajte si, če bi nekdo, ki je nek lobby, ki je proti zelenim in je desničarski, če bi prevzeli oblast in če bi omejili svobodo govora na, na internetu in če bi ljudje protestirali proti temu, kako bi se počutili? Kako bi bilo, če ne omogočite ljudem svobodnega izražanja? Kaj je bolj pomembno kot to? Po mojem mnenju ni nič bolj pomembno kot to. In večino, večina ljudi v tej dvorani se celo s tem ne strinja. Zavarovati moramo svoje stališče in svobodo izražanja, ne glede na to, kako to naredimo. Hvala lepa, gospod Eterič. Ali sprejemate vprašanje z modrega kartona od eh, Pavla Teličke? Izvolite. Hvala, da ste sprejeli moje vprašanje. Seveda se strinjam z vprašanjem eh, svobode govora in izražanja, ampak nisem slišal ničesar nič o tem, da bi kibernetski napadi iz eh, vzhoda lahko vplivali na rezultate naših volitev. Zanima me, ali je to vaš pomislek, ali vas to skrbi in če ja, kako bi vi minimizirali to grožnjo? Hvala za dobro zastavljeno vprašanje. Ja, imam ta pomislek, seveda, ampak ne želim nobenega poseganja in umešavanja v naše svobodne volitve. V življenju pa je veliko tvegan in če gre za tveganje med tem, da dajemo ljudem sposobnost svobodnega izražanja in tveganjem ali grožnjo, da države erodirajo to svobodo, kar bi vodilo lahko v totalitarizem, bom vedno podprl svobodo izražanja. Ampak seveda, si moramo prizadevati za to, da preprečimo tuje vmešavanje. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine ENF, gospod uh, Gerald Batten. Je gospod Batten v dvorani? Njema, pa na... Gospoda Betna ni v dvorani, zato v imenu nepovezanih eh, poslancev besedo dobi gospod Jean-Marie Le Pen. Izvolite. Betna. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, pred 50 leti je tukaj François Mitterrand dejal, da je nacionalizem vojna. Podoba je bila močna, vendar pa je gledal zelo kratkovidno. Vodili so vojno brez nacionalnih vojsk imamo zelo velike nevarnosti od Vladivostoka do Gibraltarja, vendar pa to ni odvisno od, Gibraltar, od nacionalizmov, ampak zaradi demografskih sprememb. Invazija na naša ozemlja predstavlja zelo težko grozno za naš obstoj, našo svobodo in naš način življenja. Naša dožnost je, da se temu zoprstavimo z vsemi urodi, ki jih imamo na voljo, da jih premagamo. Evropska unija je še vedno kolos, ki paralizira narode, ki jo sestavljajo. Premalo imamo sposobnosti mobilizacije in ta je vedno bolj pomembna. Kaj menijo federalisti o evropskih narodih ali o evropskih ljudstvih? Ta skupščina je bila izvoljena strani ljudstv, ki se stavlja Evropske unije. Naša politična in moralna dožnost je, da zastavljamo tukaj zagovarjamo vsa ljudstva in OZN je okvir in najbolj nevaren in učinkovit način za zagovarjanje ljudstev, ki so se združili v tej skupščini. Moramo dopustiti, da ljudje izražajo svojo ljubezen do svoje zemlje, do svoje domovine, do svoje narodnosti. Samo tako lahko zagotovimo prihodnost novim generacijam. Imamo evropsko civilizacijo, ki cveti. In ta zahteva tesno sodelovanje z borealskimi narodi oziroma z vzhodno Evropo. Imamo Demografske spremembe, zaradi katerih je svetovno prebivalstvo naraslo 3 na 9 milijard evrov in zaradi tega je prišlo do velikih migracijskih tokov in sedaj smo priča samo začetku tega pritiska. Ta ogroža naš obstoj na celini, kjer je tudi Evropska unija, kjer eh, se prebivalstvo stara. mi moramo izbrati med um, tem, da pospešimo proizvodnjo ali da se staramo. Imamo torej ogromno revščine drugot po svetu in te zelo strahotne podobe Evropska unija ne zna ukrepati, ampak se zoprstavi nacionalizmom, kar paralizira narode, ki se stavljajo Evropo. Spoštovani poslanci, mi smo slepi, um, nemi in gluhi odločali pa bodo naši nasledniki če smo imeli prav ali ne.